ukinitve parlamentarne imunitete za Viktorja Boštinara. Eh, odbor Ekon se je odločil za eh, pričetek eh, pogajanj v skladu z členom 69c. Nisem prejel nobenih zahtev za glasovanje v pokrožni dvorani, tako da lahko Ekon prične z pogajanji. Različni odbori so se odločili za začetek medinstitucionalnih pogajanj v skladu z eh, členom 69. Eh, prvim odstavkom in zahteve so na voljo na spletni strani plenarnega zasedanja na slavi, eh, pa bodo objavljeni v zapisniku tega zasedanja v skladu z eh, členom 69 četrtim odstavkom eh, lahko eh, pisno določen prak do poslancev do jutri zahteva za prekinitev pričetka pogajanj. Če to vrstnih zahtev ne bomo prijeli do določenega roka, lahko ti odbori pričnejo z pogajanji. Odbor